Veseli me, da so te teme vključene tudi na dnevni red skupine G20 in G8. Hvala lepa, gospa komisarka. Zaključujemo razpravo, glasovanje o predlogu resolucije, ki ga predstavlja predsednica gospa Žuli, bo potekalo jutri o povdne. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Tukaj pa imamo moškega poročevalca, edinega oziroma prvega danes uh, zvečer. To je gospod Papa Stamkos, kmetijstvo in mednarodna trgovina in poročevalec ima na voljo štiri minute. E Hvala lepa. Sedaj EU poročuje prihodnost eh, skupne kmetijske politike in treba zagotoviti doslednost med kmetijsko politiko in pa mednarodno trgovino. To je izjemno pomemben dejavnik. Evropski kmetijski sektor naj bi vedno bolj proizvajal javne dobrine in to v okviru varnih in kakovostnih standardov ter standardov za dobro počutje živali in okoljskih standardov. Ti standardi so zelo visoki in zato je nujno, da jih imamo tudi za izvoznike v Evropsko unijo. Med pogajanji v Svetovni trgovinski organizaciji se je EU dolgo časa zauzemala za stališča, ki so bila nekoliko bolj obrambna, torej zagovarjali smo se pred drugimi. Ampak moram reči, da je tukaj prišlo do nekaterih lažnih vtisov. Včasih nekateri drugi akteri niso poštevali tega, kako zelo smo spremenili skupno kmetijsko politiko v primerjavi z drugimi partnerji je Evropska unija precej zmanjšala svojo podporo, um, s katero je prej izkrivljala trg. Prav tako se je EU tudi na stransko odločila, da bo precej zmanjšala izvozne subvencije. Drugi partnerji po svetu pa še vedno precej uporabljajo takšne in podobne mehanizme izvoznih spodbud. Prav tako je Evropska unija največji svetovni uvoznik kmetijskih proizvodov iz držav v razvoju. Evropska unija je že podala zelo radodarno ponudbo v kmetijskih pogajanjih v Svetovni trgovinski organizaciji. No, ampak moram reči, da drugi partneri po svetu iz um, razvitih držav in pa držav v sponu niso pokazali enake pripravljenosti in volje. Obenem tudi komisija vodi Eh, dvostranske in medregionalne vrste pogajanj z različnimi partnerji. Posledice eh, vseh teh koncesij in popuščanj na evropske kmete me zelo skrbijo. V tem okviru, gospa komisarka, zato pozivam komisijo, da zagotovi večfunkcionalni značaj evropskega kmetijstva. Prav tako moramo imeti ustrezen evropski model proizvodne hrane, kajti to je tudi strateškega pomena za celotno Evropsko unije, unijo. Sedaj, ko popuščamo drugim državam, pa moram reči, da ne moremo tega žrtovati za slabše pokoje pri dostopu, pri surovinah in pa pri storitvah ter blagu. Treba zagotoviti ustrezen dostop do trgov in to je enakovredno. Prav tako je potrebno skrbeti za to, da ohranimo konkurenčno prednost visokokakovostnih evropskih proizvodov. Prav tako je treba zagotoviti zaščito oznak porekla, tako pri akti, kot tudi pri svetovni trgovinski organizaciji. Kmetijstvo ni samo trgovinska dejavnost, ampak v bistvu tako dobimo tudi zelo pomembne javne dobrine, ki so ključne za celotno družbo. In teh dobrin ne moremo zagotavljati samo s trgom. Zato je pred nami največji izziv zlasti to, da uskladimo trgovinske in netrgovinske dejavnike v širšo sliko. Kolegice in kolegi, gospodarska slika skupne kmetijske politike mora biti bolj usklajena, bolj je treba uskladiti kmetijsko politiko in pa trgovinsko politiko Evropske unije. Prav tako mora poskrbeti za to, da tudi, tudi zvonanje vidike z SKP povežemo z notranjimi vidiki trgovinske in kmetijske politike. Oboje moramo upoštevati, tako zvonanje kot notranje vidike, predvsem, ko se uh, tudi pogovarjamo z našimi mednarodnimi akterji in partnerji. Hvala. Hvala lepa. Ja, prej se je ura nekoliko ustavila in to so bile gotovo najbolj dolge 4 minute danes zvečer. No, ampak pač to, tako pozno zvečer se takšne stvari pač zgodijo. No, sedaj imamo kar dolg seznam govorcev. Najprej minuta za gospod Guinness. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo primerno je, da o tem pomeni poročilo, govorimo ravno sedaj. Hvala lepa, poročevalcu. Irski kmetje ravno protestirajo um, pred uradom Evropske komisije v Dublinu. Gotovo bodo to počeli še celo noč. In to je zelo resna zadeva. V tem poročilu se kaže tudi razočaranje odborov, članov odbora za kmetijstvo in pa tudi naših kmetov, ter pa proizvajalcev glede tega, da je evropska kmetijska politika zelo neskladna s trgovinsko politiko. Zato so te formulacije v poročilu precej močne, katere pravijo celo premočne, ampak mislim, da te formulacije kažejo, kako zelo razočarani so nekateri. Tudi irski proizvajalci govejega mesa bodo vedno dejali, da boste s takšnimi politikami v bistvu uničili naše okolje, pa uničili kmet, kmete. Tudi oglični odtis um, brazilske govedine je štirikrat večji kot pa irske govedine. Torej, prosim, da res preberete to poročilo. Predsedujoči prekinja, gospod Magines, in daj besedo um, gospodu Pireli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pomembno je, da imamo v Evropi ravnotežje med tem, da je treba podpreti ključni del gospodarstva, kmetijstvo in pa tem, da ustrezno razvijemo tudi mednarodno trgovinsko politiko. Potrebujemo ravnoteže in potrebujemo trgovinsko strategijo, kjer bomo spodbujali razvoj mednarodnih trgov, pri čemer pa tudi zagotavljamo konkurenčnost našega kmetijskega sektorja. Kajti, če ne, bo to zelo slabo vplivalo tudi na raven zaposlenosti v Evropski uniji, prav tako to lahko grozi tudi razvoj podeželja. Torej, to ravnoteže je zelo občutljivo. Uh, imeti moramo tudi kakovostno proizvodno kmetijskih proizvodov ter trgovinske sporazume s tretjimi državami, ki bodo kakovostni in bodo zagotavljali javno zdravje, um, zdravje ljudi ter pa kakovost proizvodov. Hvala lepa. Um, Freda. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tem poročilu je veliko primerov tega, kako zelo slabe so posledice liberalizacije uh, um, kmetijskega sektorja. Kmetijski sektor so nekateri uporabili kot žeton za pogajanja v zameno interesov um, sektora storitev in pa blagovnega sektora. Ampak tukaj se poročvalec ni naučil tistih stvari, ki bi jih morali se naučiti pri mednarodnih pogajanjih bi vedno moralo misliti na dopolnevanje, ne pa na konkurenco med državami proizvajalkami in pa državami uporabnicami. Sedaj predvsem želimo zagotoviti zanesljivo skrbo s hrano, ampak tega v poročilu nismo zapisali. Treba se boriti proti nevarnim težjam liberalizacije trgov in to potrebujemo, tega pa v poročilu ni bilo zapisano. Hvala lepa. Dana Doc. You, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tako kot drugi kolegi bi se tudi sama zahvalila um, za to poročilo. Rad bi se predvsem, predvsem osredotočil na trgovinska pogajanja, kaj ti ta pogajanja lahko uničijo um, sektor živinoreje. V petek sem se srečala s predstavniki uh, agroživinske industrije na Severnem Irskem ta industrija na Irskem predstavlja 16 odstotkov BDP, predstavlja deset, več deset tisoč delovnih mest. In tudi v času recesije so ta delovna mesta ostala in preživela. In tudi v prihodnosti je lahko to ključ dinamičnega gospodarstva in pa širitve zasebnega sektorja. Liberalizacija trgovine in, in pogajanja Merkosur vse to ogrožajo in ogrožajo tudi uh, delovna mesta več deset tisoč ljudi in preživetje ogromne ljudi uh, med našimi voljivci. Hvala lepa. Šokele sledi. Tudi sam sem kot tista kolegica zelo se skrbljen na tem, da so kmetijski sektor žrtovali na oltarju velike industrije in pa storitev. In to moramo prenehati predloge glede Merkosura niso spremljivi, prehitro smo popustili in to brez posvetovanj s parlamentom. To lahko zelo zmanjša um, učinkovitost naše kmetijske industrije. Pravijo, da imamo tukaj očkodnino, ampak gledajte, um, ne moremo imeti neke očkodnine za um, izgubo. Um, tega kmetijskega sektora, kajti ta škoda je zelo velika, predvsem za kmetijski sektor, zato sem zelo zaskrbljen. Vedik standardov um, je tukaj zelo pomemben, ker ti eh, standardi v tujini niso enake kot v Evropski uniji. Glavna naloga EU je predvsem to, da zaščiti evropski kmetijski sektor tu v Evropi. Hvala lepa. Trabela. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil kolegu Papastankosu za zelo kakovostno poročilo. V poročilu je omenil nekaj pomembnih dejavnikov, ki jih mora poštivati evropski pogajalci pri pogajanjih podaril je to, da je treba bolj eh, tudi netrgovinske vidike vključiti v pogajanja. Naši rejci eh, morajo spoštovati zelo um, visoke um, standarde kakovosti in pa okoljske standarde, pri čemer um, pa v bistvu potem um, vse to žrtvujemo na oltaru mednarodne trgovine v primerjavi s tretjimi državami. Tretje države sedaj prihajajo na evropske trge in to s svojimi proizvodi, pri katerih pa ne spoštujejo vedno um, standardov, ki jih morajo spoštovati evropski kmetje. Zato pozivam uh, komisijo in parlament, da bolj mislimo na to, kaj se dogaja v pogajanjih pri Merkosurju. Ta pogajna ogroža evropske kmete v celoti um, in uh, ogroža tudi preživetje teh kmetov, po drugi strani pa ti kmete ne dobijo na trgu nekakršnega odplačila. Hvala lepa. Sikerske. Trgovinska liberalizacija na svetovni ravni koristi različnim zainteresiranim stranem, ampak v samo določeni meri. Kmetijski trg je tukaj poseben primer, kajti marsikaj je odvisno tudi od tega, ali se spoštujo standardi pri procesu proizvodne. V Evropski uniji imamo zelo visoke, zahtevne standarde in zato je naša proizvodna manj konkurenčna kot pa druge. In prav tukaj se moramo odločiti, kajti nam so tudi potrošniki zelo pomembni. Zato gotovo ni presenetljivo, če seveda enake standarde pričakujemo tudi od drugih proizvajalcev od tistih, ki uvažajo na naš trg. Zaenkrat je Evropska unija pri tem preveč popuščala, še posebno um, pri kmetijskih proizvodih in to vedno na škoto naših kmetov. Uh, predsedujoči prekinja, uh, te predina in naslednji govorec. Muchas gracias. Kedves képviselő társai. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Razočarani smo, kajti ko gre za EU. Vemo, da EU ni samo največji uvoznik živil iz um, sveta, ampak tudi največji izvoznik živil. Tukaj vendarle govorimo o mednarodnem liberaliziranem sistemu, govorimo o mednarodni konkurenci. Mi smo v bistvu največji um, akteri, ki smo izkoristili ta sistem. Strinjam se s tistimi, ki so rekli, da je Evropska komisija um, napačno določila mandat za pogajanja. In tudi takratna generalna direkcija um, komisije ni ustrezno ravnala. Uh, standardi um, dobrega počutja živali, sanitarni standardi, fitosanitarni standardi so v Evropski uniji veliko višji kot pa druge. Nismo zahtevali enakih standardov od drugih in ta mandat torej bil že na začetku napačen. No, če pa rečemo, da smo nekaj dejansko narobe storili, potem pa moramo spremeniti ta mandat in v prihodnosti moramo res poskrbeti, um, eh, zato da bodo tudi partnerji spoštovali enake standarde kot mi. Hvala lepa, da bojdi. Sedaj pa še gospa Vestlund. Hvala lepa, predsedujoči. Mednarodna trgovina igra zelo pomembno vlogo v razvoju po svetu in ta bo tudi zelo vplivala na naš evropski kmetijski sektor. Eno izmed najpomembnejših odprtih vprašanj je to, kar se dogaja sedaj tudi v Tuniziji, Egiptu. Razvoj dogodkov tam eh, in pa v Libiji je za nas zelo pomemben, vse to skrbno spremljamo. In Evropska unija bi predvsem lahko storila to, da bi, naprimer, pogledali, kaj se dogaja v naftnem sektorju, um, lahko bi poskrbeli za to, da bi pri tem bolj mislili na ljudi in potem bi tudi zmanjšali preseljenski tok v Evropsko unijo. Moramo zagotoviti to, da um, ne bo treba ljudem iz revnih držav prihajati v Evropsko unijo. Treba izboljšati situacijo tam. Sem iz države, kjer so um, standardi za dobro počutje živali veliko višji kot pa v drugih državah. Uh, tukaj govorimo o visokih standardih. Glede, če govorim v imenu svoje države, moram reči, da so standardi EU pri perutnini um, dokaj nizki, glede na mojo državo. Hvala lepa, gospod Veslond. Zdaj pa res končujemo s to točko. Sedaj smo poslušali vse govorce in govor. Uh, sedaj pa še komisijo, gospoda Menake, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisija pozdravlja to poročilo in se zahvaljuje poročevalcu Papa Stankosu ter članom odbora Agri in odbora za trgovino za vsa prizadevanja pri tem, da so se celostno lotili te kompleksne teme. Številna priporočila odražajo politično vizijo in pa prednostne naloge Evropske komisije. Komisija je to jasno predstavila v številnih svojih sporočilih. Moram priznati, da je liberalizacija trgovine prinesla kar veliko izzivov za evropsko kmetijstvo in tudi za Evropsko komisijo. kot je priznal tudi Evropski parlament, pa vendar moramo reči, da so tukaj tudi velike priložnosti za evropske kmete um, zaradi teh mednarodnih trgovinskih pogajanj. Prav tako je treba ugotoviti tudi to, da liberalizacija trgovine lahko prinese veliko prednosti za celotno evropsko gospodarstvo. Nasplošno je torej treba um, ostati pri koherentnem sporočilu. To sporočilo potrebujemo tudi v trenutnih pogajanjih. Zavezani smo um, tem pogajanjem. Tudi pri Dohi um, se pogajamo s številnimi partnerji iz Afrike in pa iz Mirkosur država ter pa drugimi državami. Zato bi bilo napačno, če bi sedaj prikazali preveliko odprtost kot um, scenarij, pri katerem lahko Evropska unija samo izgubi. To ni res. trgovinski sporozumi prinašajo velike nove priložnosti, ki izhajajo tudi iz popuščanj drugih držav. To podpira tudi dejstva. Glavne številke za leto 2010 kažejo, da je Evropska unija neto izvoznik kmetijskih živil. Devet, za 19 milijard eh, jih izvozimo in imamo trgovinski presežek v višini več kot 6 milijard evrov pri tem. Ta trend lahko razložimo z ustrezno strategijo Evropskega živilskega sektorja. Se Evropski živilski sektor um, proizvaja zelo kakovostne proizvode z visoko vrednostjo in svet um, vedno bolj potrebuje takšne kakovostne proizvode. Evropski agroživilski sektor ima zelo dobro in različno strokovno mnenje in lahko odigra veliko vlogo na svetovnem um, trgu. V to je treba še bolj ulagati. In pri tem smo v zadnjih des, dveh desetletjih tudi spremenjali skupno kmetijsko politiko ter tako izboljševali konkurenčnost evropskega kmetijskega sektora. Vse skozi smo spodbujali kmete, da se prilagodijo tržnim rešitvam. Raznolikost kmetijskega sektorja v 27 državah članicah pa je prav tako zelo pomemben dejavnik, ki ga moramo ceniti. Če želimo v EU zagotoviti dolgoročno preživetje kmetijske panoge in pa če želimo zagotoviti um, geografsko in pa vzemljansko ravnoteže, potem moramo to raznoliko spoštovati. Prav tako moramo vedeti tudi to, da ne moramo od najbolj občutljivih sektorov pričakovati, da bi še vedno omogočali velike um, količine uvoznih izdelkov v Evropo. Te bi preveč ogrozile evropske kmete. Pri dvostranskih sporazumih, pri regionalnih sporazumih, predvsem torej želimo skrbeti za to, da zagotovimo pravo ravnotežje med našimi um, napadalnimi in pa defenzivnimi interesi pri kmetijstvu. To velja pri kmetijstvu, kot tudi pri drugih vidikih trgovinskih pogajanj. Komisija se zelo zaveda teh različnih dejavnikov in komisija bo vedno si prizadevala za dosego takšnih ciljev v sodelovanju z Evropskim parlamentom. Prav zato vas prosim, da nam pomagate pri tem, da dosežemo dobro ustrezno ravnoteže in da tudi pošljemo prave signale preostanku sveta. Hvala. S tem zaključujemo razpravo. E, glasovali bomo jutri opovdne in sicer na podlagi e, resolucij, ki se na to nanašajo. Kot sem že povedal, bo o tem glasoval.